Dame in gospodje, dve stvari za začetek. Najprej vas moram z obžalovanjem obvestiti, da je v nezgodi Klaudija Kandago iz generalnega direktorata za komunikacijo preminula. Od decembra 2008 je delala za naš parlament in v našem imenu želim izraziti iskreno sožalje vsem članom njene družine. Druga tragedija v zadnjih dneh pa so poplave na Madeiri. Te poplave so največje od leta 1993. Več kot 30 ljudi je umrlo v teh poplavah. Naše misli so v zadnjih dneh sorodniki in žrtvami. Lepo prosim, da vsi ustanete za minuto tišine. Dziękuję Państwu. Hvala. Teraz chciałbym serdecznie powitać wśród nas ob... Sedaj pa, če dovolite, želim v naši sredini uljudno pozdraviti goste iz Belorusije. Gospa Angelika Boris, predsedujuča Uniji Poljakov v Belorusiji in gospod Milinkjevič, ki je dobitnik nagrade Saharov naše nagrade leta 2006. Je vodja demokratične opozicije v Belorusiji. Pozdravljeni.